Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Drage kolegice in kolegi, dobro jutro. Nadaljujemo s eh, sestankom našega odbora. Imeli smo sestanek koordinatorjev. V pisni obliki boste dobili naše zaključke. Sedaj pa prehajamo k 16. točki dnevnega reda in sicer Evropski program za opazovanje zemlje GMES. E, pripravljalec mnenja je Vittorio Prodi in Vittorio Prodi nam bo sedaj predstavil svoje poročilo. Prosim. Grazie, predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. Predvsem se zahvaljujem za to, da ste mi zaupali pripravo tega dokumenta. Predlog komisije je bil po mojem mnenju zelo zanimiv. Global Monitoring for Environment and Security je pobuda ki je po mojem mnenju zelo pomembna. Zaradi številnih razlogov. Predvsem bi želel poudariti in povedati, kako bo ta projekt se vključeval v infrastrukturo za opazovanje vesolja. Potem so tukaj številne pobude, ki so tudi lokalnega značaja. Vedno bolj potrebujemo podatke o vesolju. Prav zato, ker smo v obdobju sprememb, zlasti govorim o podnebnih spremembah, ne pa samo, kajti potrebujemo tudi podatke, ki so vedno bolj natančni in različni. Z tega vidika bo je GMS e pobuda, ki je temeljnega pomena za opazovanje. za opazovanje okolja in tudi pomembna za varnost. Nasplošno, GMS je sestavljena iz treh poglavi. Prvo je vesolje, tukaj imamo možnost prek Evropske vesoljske agencije možnost prispevati k izboljšavi opazovalnih tehnologij. Tudi to je zelo pomemben del vsega skupaj. Tukaj bi želel povedati, kako podrobno bomo lahko spremljali parametre, ki jih doslej nismo mogli spremljati recimo govorim o temperaturi površine zemlje, tukaj bomo lahko veliko bolj točni, potem recimo opazovali bomo raven oceanov, višino oceanov, to je zelo pomembno, kajti to je eden izmed parametrov, ki jih moramo posebno pozorno spremljati. Potem slanost morja, tudi to je pomembno zato da bi proučili morske tokove. Morski tokovi so zelo pomembni pri uh, dinamiki sprememb temperatur na Zemlji. Potem pa še možnost spremljanja vlažnosti in uh, tudi spremljanje vegetacije. Uh, Tako bomo lahko poblizu spremljali in nadzirali napredovanje puščave. Potrebno je in to tudi predvideva program, torej so upadanje z ukrepi, ki se izvajajo na zemlji to so ukrepi in situ. Recimo, želel bi navesti pr primer, kako smo na podlagi direktive o poplavah to že storili in kako je mogoče z spremljanjem podatkov iz vesolja, ki nam, vesolja, ki nam podajajo neko dinamiko, srednjeročno dinamiko in to primerjati z opazovanji, ki jih eh, izvajamo na zemlji. In sicer gre za formacije, ki lahko vodijo do katastrofalnih posledic. Lahko torej povežemo eh, opazovanje iz vesolja ter meteorološke in radar je na Zemlji, to lahko primerjamo in s pomočjo tega z nekaj, torej nekaj ur pred samim, samo nesrečo lahko določimo, kakšna je kakšne bodo podavine, koliko jih bo in kje bodo padle in na ta način bodo te informacije prispevale k k izračunu tveganja poplav in drugih naravnih nesreč. To je bil primer tega, kaj lahko dosežemo s pomočjo tega sodelovanja. Šlo bo za sodelovanje med evropsko vesolsko pobudo in raznimi pobudami posameznih držav članic tretji vidik so storitve. Tukaj lahko pozovemo tudi majhna in srednje velika podjetja, da pripravijo take podatke in slike, zaradi tega, ker bodo sateliti zbirali podatke o celotni zemlji in lahko bomo torej nudili storitve tudi drugim državam. To nam omogoča, da razvijamo teh, dodatno razvijamo tehnologijo, ki že obstaja in potem seveda, da pridobimo tudi lastne podatke, ki so ravno tako pomembni. Na ta način tudi ne bomo odvisni od drugih držav za tako pomembne pod podatke. Poleg tega pa bi želel povdariti, da je ključnega pomena, da je ta infrastruktura ključnega pomena, da bomo s kvantitativnimi podatki lahko podprli kvantifikacijo Mishing Trading System, torej sistema za trgovanje z emisijami, In tako bomo imeli tudi možnost, tukaj bi podal primer, o tem bomo še govorili danes, o zmanjšanju omisij s pomočjo boja proti krčenju gozdov. To pomeni, da moramo dobro in podrobno poznati gozdove in kakovost gozdov. Tako bomo lahko dobro upravljali finančne pomoči in očkodnine, ki jih bodo prejele države, ki imajo vlasti te gozdove. Tako bomo spodbujali ohranjanje gozdov. ti gozdovi potem bodo imeli funkcijo eh, skladiščenja oglika, obenem pa bodo zagotavljali kontinuiteto ekoloških in okoljskih storitev v smislu podnebja in eh, biotske raznolikosti. Vse to so točke, ki sem jih vključil v svoje poročilo, kajti najti bi morali sredstva za te očkodnine in zagotoviti, da ta sredstva znotraj tega sistema bodo, da bomo te, eh, ta sredstva dobro in pravilno upravljali. Želel bi povdariti, kako je vse to del vesolskih programov, recimo GEOSA, globalni sistem sistemov za opozovanje zemlje in programa Inspire. Torej vse to se vključuje v te sisteme in želel bi povdariti, da obstaja nevarnost, da v januarju oziroma februarja leta 2014, pride do nekih, neke finančne praznine. Zaradi tega moramo ustrajati, da bi zagotovili sredstva. Kaj ti za um, graditev satelitev in za lansiranje teh satelitev potrebujemo zaveze, Eh, ki jih bomo sprejeli dve ali tri leta prej. In če imamo to praznino, lahko pride do zelo hudih zamud in tudi dodatnih stroškov. Zato si moramo prizadevati, zato da bi zagotovili, da se bo program GMS nadaljeval brez nekih praznin kot sem že povedal, zdi se mi, da je predlog dober in eh, dovolil sem si predstaviti štiri predloge sprememb. Prvi predlog spremembe ima za cilj prilagajanje podnebnim spremembam in ublažitev njihovih posledic. In torej vse podatke um, do katerih lahko pridemo s pomočjo tega programa. Poleg tega se sklicujem tudi na sistem GEOS in potem predlog spremembe 3. Um, okoljska agencija v Kopenhagnu je Eh, referenčna agencija za zbiranje podatkov in situ. Tako da pridemo do podatkov, ki jih lahko primerjamo z drugimi. Zadnji predlog spremembe pa zadeva možnost financiranja sistema GMS tudi z prihodki iz sistema trgovanja z emisijami. Ponavljam, to je po moje mogoče, kaj ti sistem lahko nudi temeljne podatke tako glede dinamike podnebnega ogrevanja in podnebnih sprememb. in torej glede ukrepov za prilagajanje in tudi kot podpora za samo upravljanje očkodnin v povzavi s sistemom uh, izmenjave emisij. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, Hvala lepa, Vittorio Prodi. To je zelo pomembna tema, s tem se strinjam. To je tema, ki zanima zlasti naš odbor, ker to koristi tudi našim ciljem. In škoda se mi je vedno zdela, da je izraz GMES nekoliko kompliciran. Škoda je, da niso našli neko preprosto ime kot Galileo, Erasmus, Leonardo. GMES pa je nekaj, kar razumejo samo strokovnjaki. Slišali smo tudi, koliko je aplikacij, naprimer iskanje in spremljanje sežiganja gozdov, boj proti poplavam, e, podatki, ki so pomembni za podnebje, e, te lahko spremljamo in naš odbor se mora zanimati za to področje. To je zelo politično vprašanje. Hvala lepa torej za vaše poročilo kolega Salvatore Tatarela se je prijavil. Prosim, beseda je vaša. Grazie, signor... Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Prodi je izrazil pozitivno mnenje do tega programa. Sam se popolnoma strinjam s tem pozitivnim mnenjem. Zahvaljujem se poročevalcu, da me je povabil na srečanje, ki smo ga imeli z predsednikov GMS-a in ki nam je omogočila, da smo poglobljeno, poglobljeno razpravljali o tem problemu. Strinjam se z vsemi trditvami iz poročila, samo glede, nekega, glede enega vidika bi želel dodatne informacije in gre za odnos med tem programom in sistemom ETS. Razumem stališče gospoda Prodija, mislim, da je iskal dodatna finančna sredstva, da gre torej zadeva v to smer, ampak na tehnično pravni pravne, uh, eh, z pravnega vidika je treba pogledati, če je to mogoče. Strinjam se, da se je treba sklicevati, uh, izredno sklicevati tudi na program GEOS. V tem kratkem govoru bi želel predstaviti svoje razloge za Torej, zato, da sem pozitivnega mnenja in zastaviti dve vprašanji. Glede pozitivnih razlogov bi želel povedati, veliko je že povedal kolega Prodi, ampak dobro je povdariti še enkrat, da ta program pomeni za Evropsko unijo pridobivanje zelo pomembnih podatkov. Pridobivanje zelo pomembnih podatkov na vseh uh, koncih zemlje, 365 dni na leto, uh, eh, 24 ur na dan ob lepem in grdem vremenu. Na kratko, ta program nam daje ogromno po, o, eh, možnost pridobivanja podatkov, izračunov, in tako dalje, kar nam bo omogočilo tudi posege v okolje in posege tudi na področju varnosti. Govorim o cunamih, potresih, o poplavah in tako dalje. O vsem tem, s čimer se precej pogosto ukvarjamo. Ta program je sistem satelitov, ki so bili imenovani uh, neke vrste opazovalci, sentinel, ki nam posredujejo zelo pomembne podatke. Želel bi omeniti možnost, da bi recimo s pomočjo teh podatkov uh, lahko recimo preprečili tudi uh, požare, recimo to, kar se je zgodilo v Grčiji. In to, s tem bi lahko recimo nadzirali um, nivo eh, onesnaženja vod, ki, voda in to onesnaženje prihaja recimo iz kmetijstva, potem kar zadeva morje, recimo na Kitajskem, je prišlo do težave z algami in lahko bi pogledali, zakaj so se te alge razvile in kako bi jih lahko odstranili. Vse te podatke lahko uporabimo prek tega sistema. In ta sistem, kar zadeva Evropa in raziskovanje in tehnologijo, pomeni seveda za Evropo tudi nova delovna mesta v naših podjetjih in industrije. Pomeni tudi, da smo bolj avtonomni in neodvisni. Mi kot Evropska unija gre za pomemben izziv in to je eden izmed projektov, ki morda niso dobro poznali v javnosti. To je povedal tudi gospod mm, predsedujoči, gre za zelo tehnične eh, zadeve in specialistične zadeve, ampak gre za eden od programov, ki bo v veliko korist vsem državljanom Evropske unije. Sedaj pa dve vprašanji. glede tega programa sem prebral, da številne eh, službe za opazovanje v Evropi niso zanesljive, kaj ti imajo infrastrukturalne praznine in nimajo nobenih zagotovil glede dolgoročnega delovanja. To je točka, ki jo je povdaril tudi gospod Prodi, torej dolgoročno delova, delovanje. In tukaj bi začel, želel zastaviti eh, vprašanje glede finančnih sredstev. Ta so predvidena do leta 2014. Torej, izgra, v času izgradnje satelitov. V leta 2014 jih bo treba poslati v orbito. V času 2014 do 2017 in za to obdobje, ki je temeljnega pomena, zaenkrat, če nimamo finančnih sredstev. In sedaj si moramo zastaviti to vprašanje, kaj ti uh, eh, številne stvari je treba planirati veliko vnaprej takrat bo recimo treba poslati v orbito te satelite in to je treba eh, najaviti dve leti vnaprej in zaradi tega moramo imeti eh, tudi finančna sredstva, da bomo to storili. In da bi, da bi to rešili, je gospod Prodi želel dobiti sredstva tudi iz sistema ETS. Sam bi želel dodati, da politično gledano ta parlament in ta odbor bi moral začeti in koordinirati medinstitucionalni uh, dialog z predsednikom Barozom. Baroza moramo povprašati in prositi, da je to eden, ta program eden izmed prednostnih nalog mandata njegove komisije. in seveda je v to treba vključiti tudi Evropsko vesoljsko agencijo. Še zadnja pripomba. Komisija mora voditi zadeve eh, pri pridobivanju in upravljanju s podatki o okolju. Sedaj bi želel vprašati, kakšen odnos obstaja med komisijo in posameznimi državami recimo, in med centrom za spremljanje in nadzorom podatkom, podatkov in Evropsko komisijo. To bi bilo drugo vprašanje. Hvala. Hvala lepa, gospod Tata Rela. Vidim, da navdušenje nad GMES-om raste upravičeno. Tretji eh, govornik iz Italije je gospod Rossi. Očitno je to italijanski sektor, kaj ne, prosim. Ma, non, anche relatore... Gospod predsedujoči, verjetno zaradi tega, ker je poročevalec italijan, sami želimo predstaviti svoje mnenje oziroma zastaviti vprašanja. Ne glede na to, da je gospod Prodi naš sodržavljan, želim povedati, da se strinjam s tem, kar je povedal. Menimo, da je ključnega pomena, da imamo sistem opazovanja zemlja, kajti prevečkrat smo opazili, da naravne nesreče, če bi jih opazili pravočasno, bi se jim lahko izognili ali pa jih vsaj ublažili. Torej je po našem mnenju ključnega pomena, da ima Evropa in da financira ter programira tako struktura, ki bo spremljala podnebne spremembe o gladini, oceanov in vseh podatkih, ki so zelo pomembni za zemlji, zemljo, tudi recimo o nesnaževanju zemlje in vseh problemih, ki zadevajo segrevanje zemlje in podnebne spremembe. Sedaj pa vprašanje, glede na to, da številne države, naprimer Italije, danes že imajo infrastrukturo, ki se ukvarja z nadzorom nad, nad ozemljem. Recimo v Italiji imamo aeronautika militare, ki opazuje sredozemsko morje in potem imamo druge organe, ki se ukvarjajo recimo s uh, jadranskim morjem, potem imamo organe, ki spremljajo gozdove, reke, uh, gore in tako dalje. Torej, tukaj gre za različne organe, ki nadzirajo ozemlje. Seveda je vse to omejeno in zato je zelo pomembno, da bi imeli nek globalni vidik. Prašanje sedaj, vse ti majhni organi, ki pa seveda prinašajo velike stroške za države članice in mislim, da tudi druge države članice imajo podobno strukturo, kakšno, kakšna bo njihova uloga, ali bodo podpirali to novo strukturo ali bodo še naprej avtonomno delovali in se bodo stvari eh, podvajale. Ta nova struktura, ki bi morala predstavljati neke vrste organizem, ki nadzira tudi recimo varnost in tako dalje, ali bo te informacije posredovala pravočasno eh, in real time eh, državam članicam in torej bo pomagala vsem tem majhnim strukturam, ki se v posamezni državi članici ukvarjajo z temi, vpraša z temi vprašanji. In torej bo to pomenilo nasplošno neke vrste prihranek. Potem naslednje vprašanje. Zaskrbljeni smo, kot smo že povedali, zaradi sistem, sistemom kvot toplogrednih plinov in tako dalje. Mislimo, da je nevarno, da bi te kvote uporabili kot finančna sredstva. Kajti bojimo se, da bo vse to se, da bo prišlo za neko špekulativne, eh, špekulativna sredstva in ne bi želeli finančna sredstva GMS-eja povezati k izmenjavam emisij in da bi to postalo bumerang in ne bi postalo vir finančnih sredstev za ta novo strukturo. Torej, prvo vprašanje je dobro razumeti, če bo ta sistem GMS e nekako nadomeščal majhne strukture v posameznih državah članicah, ki skrbijo za spremljanje okoljskih podatkov in če, bodo, eh, če bo šlo za sodelovanje z državami članicami in kol, kako varen je, varno je finančna, so finančna sredstva, ki bodo prihajale iz izmenjave ETS kuponov. Hvala. Hvala lepa, gospod Rosje, gospa Lepaš. Hvala lepa. Očitno se ne zanima samo Italija za to tematiko. Hvala lepa gospodu Prodiju za njegovo poročilo. Gre za pomembno tematiko, ki zveni zelo tehnično, je pa to vprašanje skrajno politično. Mi imamo lahko seveda velike koristi od teh eh, podatkov in eden izmed glavnih elementov je, da dobimo povratne informacije o politiki tudi. Mnogi govorijo o marsičem in tu pa lahko vidimo, kakšna je učinkovitost tega, kar delamo. Se pravi, tu se gre čez nacionalne eh, kontrole. Tu se tudi presega to, kar dela eh, Evropska okoljska agencija kajti dobivamo informacije o stvarih, ki so manj eh, dostopne, naprimer morja in podobno. Se pravi, tu lahko pravzaprav vidimo, ali so naše izbire učinkovite ali ne. Poleg tega je to tudi zelo demokratičen element. Če želimo neko javno politiko in če želimo, da naši državljani porivajo politike pred seboj in od njih zahtevajo ustrezne ukrepe, potem je to seveda zelo dobro orodje. Ti podatki predstavljajo zelo pomembne informacije, ki omogočajo evropejcem in seveda tudi drugim, da spremljajo spremembe in da so lahko potem tudi bolj zahtevni do politike in na ta način lahko dobijo uh, boljše rezultate. Uh, Eh, seveda te stvari lahko seveda tudi povežemo s podnebjem. Eh, pomembna je ta povezava med enim in drugim. Mislim, da morda stvari ne moremo takoj povezati. Stvari ne smemo eh, delati preveč naglo, vendar stvari se morajo dogajati tudi v naših naših glavah, v glavah moramo tudi pripraviti stvari, naprimer, da bomo povezali oba dva sistema, se pravi, ta sistem eh, moramo povezati z bojem proti podnebnim spremembam. Hvala lepa. Gospa Solje. Hvala lepa. Opravečujem se, ker zamujam, morda sem nekaj zamudile. Eh, ta program bo omogočal eh, tudi eh, določene frekvence za distribucijo informacij ali bodo te frekvence veljale tudi naprimer na eh, kitajskem, kjer jih to sedaj niso spoštovali ali obstaja tu kak sporazum oziroma kako boste vi ohranjali frekvence za ta program. Hvala. Nihče več se ne prijavlja k besedi. E, ravno kar sem zvedel, da se je ta program nekoč imenoval Kopernik, da pa je nekdo drug že zase zahteval ta, to poimenovanje in zaradi pravnih razlogov so se odločili za poimenovanje GMES. No, gospod. Mutalier iz eh, Generalnega direktorata za podjetja. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi za zanimanje vašega odbora za ta predlog komisije. To je predlog za Evropski program za opazovanje zemlje naj dam nekaj odgovorov. Najprej, kako so povezane dejavnosti, kako naj dosežemo neko dodano vrednost na ravni Evropske unije in kako naj se to poveže z dejavnostmi na ravni držav članic, ki jih imamo in bomo še imeli. GMES temelji namreč na infrastrukturah, ki obstajajo v naših državah članicah in zlasti eh, vesoljska komponenta temelji na analizi Eh, obstoječega in še manjkajočega na evropski ravni in GMES nikakor ne ogroža projektov na nacionalni ravni in tudi ne ogroža eh, drugih eh, projektov. Kar pa zadeva mandat različnih organov, ki potrebujejo eh, te informacije v različnih državah članicah. Pomislimo naprimer na civilno zaščito, ki jo imamo na različnih ravneh v naših državah članicah. GMES je pomembna pobuda in predstavlja predvsem orodje in uh, nikakor ne spreminja mandatov raznih eh, organov v Evropi, ki imajo za svoj glavni cilj zaščito prebivalstva. To pomeni, da se skupaj izkorišča neka obstoječa infrastruktura, bolje se splača infrastrukturo razvijati skupaj, kajti na ta način koristimo vsem državam članicam in njihovim prebivalcem. Kar pa zadeva financiranje. Treba je organizirati finančni načrt, ki bo omogočil profesionalni eh, razvoj sistema in programa. Naj vas opozorim tudi na sporočilo komisije o vesoljski eh, komponenti GMES-a iz oktobra eh, tu v tem sporočilu opisujemo razne izzive, naprimer, da je treba stabilizirati vesolsko komponento programa. Odločitev mora biti sprejeta do leta 2011. Na ta način bomo zagotovili, eh, da se bodo eh, razvili ustrezno tudi ti eh, uh, eh, varuhi, ti opazovalci in sporočilo jasno pravi, da za določena opazovanja, za katera so danes uh, pristojne nacionalne države, bo program še naprej podpiral aktivnosti na nacionalni ravni in jih bo med sebojno povezoval. Potem pa frekvence. Po mojih informacijah to ni nekaj, kar bi danes eh, povzročalo težave pri razvoju GMES-a. Hvala lepa. Hvala. Kako pa je s financiranjem med eh, letoma 2014 in 2017? To je vprašanje gospoda Tatarele. Kako si komisija predstavlja financiranje? Je financiranje zagotovljeno? Oui, donc, en, en ce qui concerne les... Kar zadeva financiranje oziroma kar zadeva proračunska sredstva v obdobju 2014 do 2017. To je seveda del eh, naslednjih finančnih perspektiv. In kot eh, so nekateri govorniki že izpostavili in kot je komisija tudi zapisala v svojem oktobrskem sporočilu, je treba sprejeti določene odločitve za aktivnosti v obdobju 2014 do 2017. Finančna sredstva pa bodo verjetno eh, potrebna že sedaj, zato da se zagotovijo eh, ustrezni ukrepi in dokončanje tega programa pomislimo enoto B, to so ti uh, varuhi uh, in pomislimo naprimer tudi na uh, satelite, zato potrebujemo neko proračunsko strategijo že od danes do leta 2011, se pravi, zato potrebujemo denar že v sedanjem proračunu, čeprav se bodo aktivnosti eh, sprožile šele po letu 2014. Hvala lepa in sedaj eh, dajem zaključno besedo še gospodu Prodiju. Eh, io credo che sia stato Gospod predsedujoči, mislim, da je bilo to, bila to zelo zanimiva razprava. Zlasti se zahvaljujem kolegu Tatareli za njegov prispevek. Želel sem poudariti, da moj interes vključitve sistema ETS je v skladu z uporabo sistema GMAS za upravljanje tako pri oceni globalnega segrevanja, kot za številne dru druge dejavnosti, ki zadevajo segrevanje okolja. To je po mojem mnenju ključnega pomena in Mislim, da je dobro, da zahtevamo, da sistem ETS prispeva k nekemu drugemu sistemu, ki je za njega temeljnega pomena. In zadeva, torej če želimo nadaljevati z sistemom ETS, tako kot je bil ko ga, kot ga je komisija predlagala na naslednji na konferenci v Köbenhavnu. In če to želimo narediti, potem ne moremo se izogniti tej perspektivi. Tudi če gre tukaj za neke davčne spremembe postopnega prehoda davkov iz prihodka od dela na uporabo naravnih virov. In v tem smislu to že presega to direktivo, ampak je je neke vrste politični razvoj tega. Gospodu Rosiju sem želel povedati, um, rekel mi je tovariš, do, dober tovariš sem, zlasti če razmišljamo o satelitski strukturi, ki nam je lahko v pomoč pri iskanju prave poti. In mislim, da tudi gospodu, gospod Rosi tega ne bo obžaloval. Želel bi mu zagotoviti, dati zagotovila tudi glede nadzornih struktur. Te so omenjene v dokumentu kot opazovanja in situ. In želel bi povdariti, da lahko pride do sinergije med opazovanjem in situ in opazovanjem GMES. Tega bi lahko imenovali tudi Marko Polo, če želimo. Ne, mislim, da ne bo šlo. Sam bi ga pomenoval Prodi, pravi nekdo drugi. Gospod Prodi pa odgovarja, da ne bi želel imeti kulta osebnosti. Ampak v dokumentu omenjamo opazovanja in situ, ki so lahko v skladu s temi, kajti po eni strani lahko imamo neka, neko uh, opazovanje z, z daljinskim zaznavanjem s tav in to se lahko poveže z recimo, um, ne vem, um, s kartami, recimo z mejami parcel in tako dalje. Torej bi lahko imeli povezavo med globalnimi podatki in lokalnimi podatki. In zato je očitno, da jih je treba organizirati v zbirko, zato da jih lahko primerjamo. In ravno zato sem predlagal predlog spremembe, tako da bi Evropska okoljska agencija se vključila in bila odgovorna za organizacijo zbiranja podatkov v in situ. Želel bi tudi povdariti, da lahko struktura GMS, da lahko na to gledamo kot na opazovanje, podrobno opazovanje o stanju tav. In zato je zelo pomembno, da to direktivo za varstvo tav vključimo, kajti to bo ključnega pomena in to bodo sredstva in instrumenti, ki nam bodo omogočali, podrobno opazovanje tal, recimo vegetacije, vlažnosti. In tako bomo lahko napredovali v tej smeri. Objektivno pogledano imamo tukaj evropsko dodano vrednost in na to računam in upam, da bomo lahko nadaljevali tudi z pojasnili glede finančnih sredstev. In da ne bo prišlo do nekih finančnih prizna, praznin, ki si jih ne moremo privoščiti. Hvala. Finank. Hvala lepa, kolega Prodi. Glavni prestojni odbor je ITRE, eh, kjer je gospod Glante pristojen za poročilo. Se pravi, da se. Program ne more imenovati Prodi, kvečemu Glante, morda Marko Polo, to tudi ne bi bilo slabo. Rok za predloge sprememb 17. december 12. ura. Prehajamo k 17. točki dnevnega reda. E, gre za prihodnost prometa v Evropi. Pristojni odbor je odbor za promet mi pa smo se odločili, da bomo pripravili mnenje, to nalogo sem prevzel jaz. Imamo sporočilo komisije, eh, ki pripravlja novo belo knjigo o prihodnosti prometa v Evropi. Leta 2010 bo preteklo dosedanje obdobje in Sedaj moramo razmisliti, kako naj se promet v Evropi organizira do leta 2020 in tu imamo seveda številne teme, za katere se zanima naš odbor. Pripravil sem osem predlogov, ki bi jih predlagali za poročilo odbora za promet 2020. Torej, najprej bi povedali, da nam še ni uspelo vključiti v transportne cene zunanje stroške prometa. To je razprava, ki jo imamo že desetletja. E, to je načelo e, plačuje osnaževalec, tega načela v prometnem sektorju žal nimamo. To bi namreč tudi vplivalo na to, da se ljudje več odločajo za okolju prijazna prometna sredstva. Potem imamo eh, problem mest. V eh, Evropi se dogaja urbanizacija in za mesta ter primestno okolje potrebujemo privlačne prometne sisteme, ki so tudi okolju prijazni. Ravno v eh, urbaniziranih področjih vidimo, da je kakovost zraka slaba. To vodi eh, k nastanku zdravstvenih težav in zaradi tega si želimo okoljske cone eh, z malo prometa, z umirjenim prometom, zato da eh, ne bi imeli teh negativnih učinkov. Eh, nadloga za milijone ljudi je tudi hrup in promet mora tudi storiti nekaj za zmanjševanje hrupa. Ob emisijah CO2, ki so močno narasle, imamo seveda še druge emisije, kot naprimer žveplo, dušikovi oksidi, eh, eh, drobni trdni delci, ti seveda vplivajo na zdravje in vse to naj bi bistveno zmanjšali do leta 2020. V šesti točki omenjam še pomorski promet, ki se tudi razvija in ki mora tudi storiti nekaj za varstvo okolja in podnebja. Eh, dejstvo je, da, so, da je pomorski promet izuzet iz emisij, iz trgovanja z emisij in eh, to je področje, ki ga moramo še razrešiti. Potrebujemo tudi tehnološke novosti, vse naj se giblje v smeri zelenega, ekološko prijaznega prometa v Evropi. Mi vidimo tudi neravnovesja. Avtomobilska industrija je mogočna, velika, ima veliko denarja in tudi raziskuje včasih tudi v napačno smer vendar upamo, da se bodo kljub vsemu usmerili v pravo smer. Železniški promet nima veliko eh, sredstev za raziskave, prav tako nimamo teh sredstev v mestnem in primestnem prometu in tudi eh, države eh, tu ne eh, delajo dovolj. Eh, in to je seveda tudi tema, s katero se želimo ukvarjati. To so torej moji predlogi z, v imenu eh, odbora. Sedaj tudi pozdravljam skupino iz Avstrije, ki je prišla na povabilo kolegice Karin Kaltenbach. To je skupina, ki je zelo aktivna na področju. Ev politike, eh, dobrodošli v odboru za okolje. Torej, Matijas Grote se je prvi prijavil k besedi. Hvala lepa, meni se zdi mnenje zelo pomembno. Temo prometne politike imamo stalno na dnevnem redu, Mi smo bili vodilni eh, pri euronormi, se pravi zmanjševanje škodljivih snovi, eh, potem euro 5 eh, do leta 2014, euro 6 pa naj začne pravzaprav veljati za mala vozila leta 2016. Potem pa menim, da moramo ustrezno upoštevati tudi letalski promet. Pri letalskem prometu imamo zakonodajni eh, postopek, da se vključi letalski promet v trgovanje z emisijami. Sedanja komisija naj bi predložila še predlog za eh, zmanjševanje škodljivih snovi. Eh, to so nam obljubili, do danes pa še nismo dobili ničesar in mislim, da bi v poročilu kot vsega odbor za okolje morali zahtevati, da je to treba storiti. Najpozneje naj to stori nova komisija, to je namreč eh, bilo že obljubljeno v izjavi komisije in mi želimo, da se tega držijo. Ker zadeva biogoriva, imeli smo zakonodajni postopek v prejšnjem letu eh, in sicer smo imeli direktivo o obnovljivih verih energije in podobno in še drugo direktivo, tu je treba storiti še več mnogi poslanci in poslanke so rekli, da je treba biomaso tam uporabiti, kjer je to najbolj učinkovito. In v mnenju bi lahko pravzaprav odprli eh, razpravo. Eh, kerozin eh, ne moremo eh, kar tako nadomestiti. Tu bi potrebovali biogoriva eh, druge generacije. samo biogoriva lahko pravzaprav zagotovijo še nadaljni razvoj tega področja. Kar pa zadeva evro vinjeto, to je želja odbora za promet, vendar tudi mi menimo, da je to pomemben eh, zakonodajni postopek. Parlament se je zauzel za eurovinjeto, vendar švedsko in špansko predsedstvo se ne želita ukvarjati s tem eh, vprašanjem. Želimo povdariti, da je to pomemben instrument okoljske politike. Mi smo se tu jasno izrekli glede tega in tudi svet bi moral to storiti. Hvala. Hvala, Matijas Grote, Richard Separ je sedaj na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči podpira Matijasa Groteja, zlasti njegove zaključne besede, eh, eurovinjeta je nekaj, kar sodi v svet in zasluga Evropskega parlamenta in zlasti odbora za okolje je, da smo stvari sedaj sprejeli tako, kot so, svet pa očitno ni pripravljen uh, storiti potrebne korake. Jaz prihajam iz Tirolske, kjer zelo trpimo zaradi težkega tovornega prometa in za naše ljudi bi bilo pomembno, da ta promet dejansko nosi stroške, ki jih tudi povzroča. To ste tudi vi omenili v svojem poročilu, da je potrebna internalizacija eh, zunanjih eh, stroškov in s to eurovinjeto nam je to kar dobro uspelo. In mislim, da je tudi Avstrija eh, prispevala k temu. Eh, države članice pa morajo sedaj prevzeti svojo odgovornost, stvari spraviti na dnevni red in tudi uresničevati. Drugič, eh, mislim, da je vaše poročilo dobro. Seveda prosim, da dodate še to o eurovinjeti mi moramo seveda na področju prometa razlikovati med željami in eh, realnostjo. No, promet raste. To je tako, naša družba postaja če dalje bolj bogata in s tem se tudi povečuje mobilnost. Vendar politika mora eh, poskušati mobilnost eh, in ravnanje državljanov ustrezno usmerjati v okolju prijazne nosilce prometa. Tu eh, imamo seveda javni prevod, pa tudi individualni promet. In zaradi tega je tudi točka sedem, raziskave in razvoj, nujno pomembna in tu je lahko storiti veliko. Mi namreč ne moremo ljudem očitati, da vsak dan uporabljajo osebno vozilo za eh, vožnjo na delo. Mi moramo namreč poskrbeti za ustrezne okvirne pogoje. Če tega ne storimo, ne moremo kriviti naših državljanov, ker so pač odvisni od individualnega prometa. Zračni in letalski, eh, letalski in pomorski promet morata biti vključena, tu ne smemo dovoliti nobenih izgovorov, se pravi, tudi tu vidimo uh, rast uh, obsega tega prometa in tudi mednarodne organizacije morajo končno prevzeti svojo odgovornost in morajo tudi sprejeti ustrezne mednarodne sporazume. Ne smejo se skrivati samo uh, za težavnim uh, uresničevanjem in čestitam vam k vašemu poročilu in kot rečeno prosim, da dodate to, kar sem navedel. Hvala. Eh, sedaj pa Mihaj Tremopolos. Eskaristo, kire proedre. Uh, Zaisela na poeksarhi. Hvala lepa. predlogi poročevalca gredo v pravo smer. Rad bi pa dodal še nekaj stvari, če dovolite. Internalizacija zunanih stroškov prometa, to je seveda odlična eh, zamisel, za katero smo se vedno zauzemali v tej dvorani, vendar treba je tudi upoštevati, da je tudi upoštevati, zmanjševanje biotske raznolikosti in treba je upoštevati tudi druge stroške. Boj proti eh, podnebnim spremembam, zdravstvene težave, vse to je treba upoštevati in eh, to, eh, kar bi dobili za internalizacijo zunanih stroškov prometa, bi morali uporabiti za spodbujanje ekoloških oblik prometa. Druga točka. Govorite, da je če dalje bolj pomembno prostorsko načrtovanje. Mislim, da moramo biti bolj natančni in zapisati, da se zauzemamo za decentralizacijo funkcij mesta. E, govorimo tudi o privlačnih oblikah masovnega prevoza. Mislim, da moramo biti bolj natančni in govoriti moramo naprimer o tramvajih, eh, o podzemnih železnicah v velemestih. V točki 3 govorite o ukrepih, ki naj bi zmanjševali promet, mislim, da bi morali govoriti o odvračanju od eh, uporabe eh, prometa. Torej, treba je spodbujati eh, ljudi, naj naprimer uporabljajo tudi kolo. Bruselska listina o kolesarjenju naj bi bila tudi del evropske politike in evropske zakonodaje. Projekt Velocity potrebuje več finančnih sredstev in mora biti vključen v tene. To moramo izboljšati, zato da bi prešli na bolj trajnostne oblike prevoza. Naj tudi dodam naslednje. Govorite torej o eh, področjih zmanjšanega hrupa, to je treba opredeliti tudi v mestih. V peti točki pravite, da je cestni promet eh, zmanjšal eh, emisije drobnih trdnih delcev, vendar to ne velja za vse države, to ne velja za Grčijo, naprimer. Lahko bi rekli, da je prišlo do zmanjšanja emisij v nekaterih državah. Potem eh, prehod z ceste na železnico. To je tudi nekaj pomembnega in morda bi lahko o tem tudi povedali nekaj več. Sedaj ne želim izkoristiti preveč časa. No, eh, sedma točka. Tu govorite o vlogi tehnologije. Pravite, da bo samo tehnološki eh, preobrat lahko prinesel zmanjšanje emisij tu je treba upoštevati naprimer tudi o politiki, o spremembah razvojnega modela. Ne smemo se zanašati samo na tehnologijo. In na koncu še dve zadevi, če dovolite. Eno se nanaša na dostop uh, invalidnih oseb eh, do prometa tu, moramo to obravnavati na horizontalni ravni in eh, to se mora nanašati na vse vrste prometa. Treba je tudi povedati, da je treba izboljševati obstoječe infrastrukture, da ima obnova prednost pred gradnjo novih nove infrastrukture naj bi nastajale za kombinirani prevod, eh, naj bi se nanašale na varnost v prometu, na kolesarske steze in podobno. Mislim, da je to poročilo odlično in nam omogoča sodelovanje v razpravi. Hvala. Danke, kolega Tremopoulos. Hvala, kolega Tremopoulos. Hvala lepa, gospod Deprin. Naj vam čestitam za delo, ki ste ga opravili pri tem poročilu tudi. Sama bi povdarila sedmi odstavek glede tehnološkega napredka. To je marsikdo povdaril, tudi gospod Seber. Imam težave za predlogom kolega Tremopolos, da črtamo besedo ali. Omenili bi samo dve zadevi. ki bi jih rada dodala, če je mogoče, v drugem ostavku, po drugem ostavku, ko govorite o urbanem prometu, mestnem prometu in o privlačnih oblikih množičnega prevoza. Pomagali bi tudi dobre povezave z primestnim in ruralnim prometom to bi želela dodati in še nekaj v zadnjem odstavku, kjer govorite o izmenjavi najboljši praks, predvsem z civitasom, tukaj se popolnoma strinjam s tem, kar ste zapisali, lahko pa bi vključili tudi končerto, ki se okvarja sicer pretežno z energijo, lahko pa bi lahko vključili tudi ta program. Hvala lepa. Thanks, Shun. Hvala lepa, gospod Rosi. Si giornata particolare oggi, presidente. Danes je poseben dan. Strinjam se z gospodom Prodijem, kot sem že povedal, in skoraj se strinjam tudi z vami. Dve pripombi. Onesnaževanje ni povezano samo z prometom, ampak tudi z. Eh, prebivališči, torej z eh, naselji, kajti one, tudi o, naselja so vir onesnaževanje. In zato menim, da je treba spremljati tudi nove načine ogrevanja in torej onesnaževanje z, v povezavi z ogrevanjem stanovanj. Potem pa nekaj točk, ki je sicer lepih, eh, ampak utopičnih, torej da bi imeli mm, kolesarske poti in pot, peš poti, vedno pa je treba upoštevati tudi ljudi, kajti to je izvedljivo, če so ljudje stanujejo blizu svojega delovnega mesta ali pa če imamo recimo um, ne vem, trgovine blizu uh, stanovanja, sicer je težko iti v trgovino in nositi težke vreče domov. Strinjam pa se, ko ustrajate, da tovorni promet je treba prenesti iz cest na železnice. To je po našem mnenju ključnega pomena in zaradi tega bi želel predstaviti predlog spremembe, ki upam, da ga boste sprejeli in pozivam komisijo, da države članice pozove, da odstranijo ovire, ki, uh, torej, ki um, onemogočajo boljše železniške mreže. Že nekaj let sem priča v Italiji, uh, um, kar zadeva 24. Um, koridor in uh, tudi drugi koridor, deseti koridor Lizbona, ki je vse ta, te, ta dva projekta, ki zadevajo uh, deželo Ligurijo in Pio, Piemont, s, ta, vsi ti projekti so zaistavljeni zaradi zelo težkih pobud, eh, ki prihajajo strani zelenih in levice. Res je sicer, da ti niso več v vladi. Eh, v Italiji, vendar pa so močno prisotni tako v državi Piemonte kot Ligurije in stalno blokirajo. Sam sem bil svetnik devet let in torej v zadnjih, šti, v zadnjih letih sem bil priča vsem tem bojem. Torej, vsi so proti uh, projektom uh, tretjega, uh, torej te, teh železniških mrež. In zaradi tega pozivam, da bi se vse to izvajalo, torej da bi začeli s temi deli, sicer bo Italija izpadla iz uh, ostalih projektov, zlasti torej iz uh, eh, 5. in 24. koridorja. Potem pa še nekaj, uh, kar je povedal kolega, katerega ime se žal, imena se žal ne spomnim, kjer ustraja o vključitvi um, letalskega in pomorskega prometa v svežen za zmanjšanje emisij. To, tudi, to smo tudi v parlamentu potrdili. Kolega pa bi želel spomniti, da je treba oceniti negativni vpliv, ki do katerega bi prišlo, če bi to sprejeli. Mislim, da ste vsi videli mm, poslovni načrt letalskih družb, ki predvidevajo podvojitev stroške, če bi se morali prilagoditi zmanjšanju emisij, ki je predvideno tudi v drugih, v drugih, eh, na drugih področjih. Seveda se zavedamo, da smo mi predstavljali predstavniki naših državljanov in to bi pomenilo podvojitev cen v letalskem in pomorskem prometu. Zaradi tega je treba dobro um, premisliti o tem, kaj bomo storili, kajti nekatere odločitve, ki jih tukaj sprejememo, so lahko pozitivne sicer za okolje in za zdravje, po drugi strani pa bi lahko imele težke posledice za denarnice vseh tistih, ki uporabljajo ta sredstva za svoje premike. Hvala. Danke, Rossi. Hvala, gospod Rusi. Anna Rusbach. Takk, formann. Jeg er faktisk enig i deres ønsker om en verden med lav... Strinjam se z vašo željo, da potrebujemo svet z manj onesnaženosti. Rada pa bi vam prihranila eh, obdelavo posameznih eh, odstavkov. Opozarjam le na to, da Eh, bi bilo sicer dobro in to tudi počnemo, hodimo peš, vozimo se s kolesom, ampak blago še vedno prihaja z tovornjaki. Seveda sem zato, da imamo metro in podobno. Vedno pa potrebujemo praktične rešitve, kar velja tudi za čezmejne prevozne poti v sedmi točki je prav zapisano, da je treba tu nekaj narediti. Razvijati moramo, raziskovati moramo, razvijati naprej primestni promet. Ni dovolj, da govorimo o zmanjšanju CO2. Res je to, kar je povedal Matijas in še nekateri, da potrebujemo razvoj naslednje generacije biogoriv, tako da bodo po avtocestah vozili tovornjaki, ki ne bodo toliko onosnaževali okolja. In to potrebujemo, ker bomo imeli čez nekaj let podvojitev tovornega prometa na naših cestah. Hvala lepa. Ena šader. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Popolnoma se strinjam z osmimi predlogi gospoda Lajnena v menenju. Naj samo še povem svoje mnenje. Tukaj je še nekaj točk, ki jih gospod Lajnen ni omenil, bi jih eh, pa želel omeniti, se so del komisijskega predloga v drugem členu, v devetem odstavku ki se nanaša na transevropsko prometno omrežje. Smo se strinjali, da eno tretjino investicij, da smo izvedli že eno tretjino investicij. In to pomeni, da je še marsikaj treba postoriti. Še posebej bi pa udaril nekaj, kar moramo storiti in to je izgradna severo, severovzhodnega koridorja. Seveda imajo drugi svoje prioritete, sam pa menim, da če si pogledamo vrsto let priprav, vidimo celo vrsto celo vrsto argumentov za, za koridor sever-jug iz Nemčije, Češke, Slovaške, Mačanske, Slovenije in Italije. Ta koridor je po mojem mnenju nujen projekt. Tukaj gre tudi za skupni evropski interes, ne samo za interes eh, držav, ki jih zadeva. Zadeva tako da upam, da bo ta projekt v naslednjih letih izveden. Mnenje strokovnjakov prav tako podpirajo ta projekt. In s tem je povezano še nekaj. Zahodna Evropa ima dokaj razvito cestno prometno omrežje z avtocestami, hitrimi cestami. Zato bi bilo pomembno to mreže razširiti tudi bolj proti vzhodu. Tretje poglavje sporočila komisije se ukvarja z različnimi izzivi, ki nas eh, čakajo v prihodnosti. Omenja se Severna Afrika in pričakovano povečanje prometa. Pomembno bi bilo omeniti tudi problem tranzita na Balkanu, ki je že je resen problem in ne gre za nekaj, s čimer moramo računati v prihodnosti. Tudi na tem področju bi potrebovali sodelovanje na evropski ravni in tudi financiranje na evropski ravni, kajti v nasprotnem primeru se bo povečalo la obremenitev okolja v naslednjih desetletjih. Gospod Lajnen je specifično omenil mestni promet v drugem odstavku. Seveda moramo določene trende upoštevati, vendar pa bi se morali potruditi in jih eh, upočasniti, vsaj upočasniti. Morda nam ne more uspeti preprečiti, da bo več kot 80 odstotkov prebivalstva živelo v velikih mestih čez 50 let. Tega trenda seveda ni mogoče preprečiti, lahko pa ga omejimo. Prepričan sem, da bi morali prebivalstvo spodbujati, da ostaja na podeželju in se ne sedi v urbana območja. Seveda pa so s tem povezani tudi drugi problemi, če na podeželju ni delovnih mest, bodo ljudje sprijeli priložnosti, ki se pojavljajo v bližnjih mestih in urbanih središčih. Urbane strukture morajo biti seveda prioritetnega pomena tudi v shodnje Evropi. s tem bi rešili določene probleme, ki so povezani z urbanizacijo, kar je povezano tudi z vprašanjem aglomeracij, konglomeracij in velikih mest. Tukaj imamo še veliko prostora za izboljšanje varstva okolja. Če bi prometna omrežja povezali, torej povezali omrežja velikih eh, mestnih središč in gosto naseljenih območij z ustreznim tarifiranjem, bi lahko rešili določene probleme. Doslej se evropska sredstva investirajo predvsem v razvoj infrastrukture. To bo vsekako še naprej prioritetno. Enako pomembno na pa je posodobitev in nadgradnja obstoječe infrastrukture. To velja predvsem tudi za srednjo Evropo, kjer je infrastruktura bila razvita v 60-ih letih in je bila takrat zelo sodobna. Potem pa je prihajalo do poslabševanja v 70-ih letih in danes je vsa ta infrastruktura zastarela. Ne potrebujemo nujno nove infrastrukture v teh državah, ampak vzdrževanje obstoječe infrastrukture, kar bi omogočil določene prihranke. kutatás és fejlesztés fontosság, ugye ez a hetedik pont foglalkozik ezzel. Mnogi ste omenjali vprašanje razvoja in raziskav, eh, ki se omenjajo v sedmi točki mnenja poročevalca. Tukaj bi nekaj dodal ali še bolj poudaril in sicer, da bomo potrebovali za to, več evropskih nacionalnih sredstev. Evropska unija mora povečati financiranje razvoja in raziskav, pa tudi same države. In kar zadeva osni odstavek, pobuda Civitas mi doslej ni bila znana. Menim pa, da so nameniti pobude vredni podpore kot je predlagal gospod Leinen, bi morali izmenjevati najboljše prakse med državami članicami. To je dober predlog, naj vam podam primer iz Mačarske. Javni prevoz v Budimpešti je v katastrofalnem stanju, ima velike izgube v drugem največjem mestu, v Debreceni, pa so razvili javno prevozno mrežje ki je sodobnejše, naprednejše. In ustreza potrebam in željam javnosti, se pa tudi subvencionira iz eh, lokalnih eh, sredstev. To je, na primer, primer dobre prakse. Podobne primere bi lahko zbrali in jih objavili na spletni strani, kjer bi predstavljali eh, dobre primere, ki jih lahko mesta uporabijo v svoje namene. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod Adr, seveda nimamo samo v Evropi, ampak tudi v državah članicah eh, dobre in slabe primere. Eh, privlačnega mestnega prometa. Nekaj moramo storiti, da bi spodbudili eh, to izmenjavo dobrih eh, praks, tako da lahko drugi dobre primere prevzamejo. Sabina Vec. Hvala lepa gospod Leinen za to poročilo, ga podpiram, podpiram tudi predloge gospe Debrun, 80 odstotno povečanje emisij CO2 eh, od, 2020, od 1990 do 2000, to je zelo zaskrbljujoče. potrebujemo integriran koncept eh, železniškega prometa v Evropi, investicijske programe Evropske unije, pa tudi evropskih eh, držav članic. Trenutno se sredstva za raziskave stekajo v razvoj električnih avtomobilov, avtomobilov na električni pogon. Verjetno je tako tudi v drugih državah. GUNGL je dala, naročila študijo glede tega, kaj lahko pričakujem v naslednjem letu in ne moremo pričakovati zmanjšanja CO2, izpustov CO2 zaradi električnih avtomobilov. Lahko pa uporabimo tudi druge tehnologije. Trenutno je električna mobilnost uh, voda na mlin proizvajalcem električne energije, potrebujemo več vlagan v mobilnost na železnicah, mogoče bi to lahko še nekoliko bolj povdarili, razmišljam pa tudi eh, o ustreznem predlogu, ki bi ga vložila. Hvala lepa. Teodoros Kalkakis. Eh, Hvala lepa ne želim govoriti o tem, s čemer se strinjam, to je večina tega, kar je tu zapisano, temveč eh, želim govoriti o tistih stvarih, s katerimi se ne strinjam. Tu gre za povezavo med pomorskim in kopenskim prometom. To je nekaj, kar je nekaj, kar moramo še ustrežno upoštevati, pomorski eh, promet naj bi vključili tudi v sistem izmenjave emisij, kopenski promet. bolj prispeva k nastanku emisij CO2 in kopenski promet je deloma vključen v sistem, deloma ne. Naprimer imamo vlake, ki delujejo na električno energijo, eh, ki niso v sistemu, potem pa imamo cestni promet, tovorni promet, osebni promet ki pa niso v sistemu in hkrati pa povemo, da se emisije močno povečujejo. Kaj se bo zgodilo, če bomo vključili pomorski promet v sistem? Spodbujali bomo uh, kopenski promet, uh, v škodo pomorskega prometa, čeprav leta ni nič bolj ekološki. Na ta način bomo pač eh, imeli eh, manj eh, naprimer ladi v naših grških pristaniščih in bolj se bodo odločali za turška pristanišča in potem bodo pač dali blago na tovornjake, ki bodo stvari pripeljale v Grčijo. Eh, blago, ki ostaja ali v Grčiji ali gre naprej na Balkan in preostalo Evropo. Se pravi, tu se pojavljajo potem drugi problemi, druge ovire za okolje in mi potrebujemo bolj usklajen pristop, celovit pristop, ki bo dejansko pokril celotno področje prometa. Ladja, ki eh, prevaža tisoče ton blaga, verjetno ni socialno gledano bolj škodljiva kot BMW, ki pelje z hitrostjo 240 km na uro po avtocesti. V pripravah na Kopenhagen smo govorili o tem, da v letalskem in pomorskem prometu potrebujemo globalni sporazum, da bi pripričali skrivljanje konkurence. Zdaj pa prosim še komisijo, kolega Santamato nam lahko nekaj še pove k tej temi. Thank you, Chairman. Um, well, I've uh, heard a number of issues. Slišal sem kar nekaj stvari, ki so zapisane v sporočilo komisije. Mislim, da imamo široko soglasje glede mnogih eh, zadev, ki smo jih slišali. Slišali smo naprimer nekaj o internalizaciji zunanih stroškov. To je še posebej pomembna zadeva tudi v strategiji komisije za eh, tra, trajnosten promet brez ogljika. Če si pogledamo sporočilo komisije, boste že v naslovu videli, kaj se nam zdijo tri osnovne prioritete tri osnovna področja, kjer moramo nekaj storiti. Prvo je integracija, povezovanje različnih eh, vrst eh, prometa, kar pomeni tudi s eh, podbudo za premik s ceste čim več prometa na druge načine prevoza, ki so bolj okolju prijazni. vendar pa bi morali to narediti tako, da bo to izboljšalo mobilnost in da bodo prispevali k izboljšanju samega transporta. Drugo so sodobne tehnologije. Tukaj imamo različne tehnologije, ki so v različnih fazah razvoja. Slišal sem, da ste govorili o biogorivih. To je seveda dobra rešitev za določene vrste prometa. naprimer za letalski promet, kjer so druge rešitve težje izvedljive. Potem imamo električne avtomobile, potem druge zadeve, ki so mogoče še daleč od eh, trga, vendar jih je eh, treba preučiti. Komisija meni, da moramo ohraniti tehnološko neutralnost, hkrati pa pomagati razvoju različnih tehnologij, lahko spodbujamo infrastrukturne projekte, lahko so investicijski projekti za tehnologije, ki še niso tako razvite ali kaj podobnega. Še nekaj, kar je posebnega pomena v sporočilu, o tem danes nisem veliko slišal. Gre za uporabnike v sporočilu komisije boste videli eh, pojem prijazno do uporabnikov. Gre za to, da zagotovimo zanesljiv in varen prevoz za uporabnike. Seveda je to povezano tudi z spremembami nevedenja in delovanja prometnih eh, omrežij. Eh, tako da razvijamo bolj kakovostne alternative, ki jih lahko ponudimo uporabnikom. To je mogoče tudi dobra pot za spremembe. To so osnovne prioritete komisije. Mogoče še en komentar, kar zadeva pomorski in letalski promet, ki ste ga tudi omenjali. Komisija meni, da bi tudi ta sektorja prometa morala prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih eh, plinov. Sta pa ta sektorja v primežu mednarodne konkurence, zato imamo velika tveganja za uhajanje oglika iz eh, teh vrst prometa. Upam, da se strinjate s tem mnenjem, da potrebujemo svetovno, globalno rešitev za letalski in pomorski promet. In to moramo zrezno vključiti v pogajanja v mednarodnih forumih, ki trenutno potekajo. Če govorimo o globalni rešitvi, potem razmišljamo tudi o tržnem instrumentu, to je lahko ETS ali pa potencialno tudi neka dajatev na goriva. S tem bi zaključil eh, svoj ekspozi. Hvala lepa, gospod Samomato. To je bila zelo zanimiva razprava. Mislim, da moramo ugotoviti, da se bo promet naslednjih desetih letih povečeval v Evropski uniji. To bo seboj prineslo dodatne težave in naloga politike je, da te negativne razvojne trende obrne, zmanjša, temu imamo belo knjigo, ki je pripeljala do sporočila komisije. V odboru ugotavljam, da vlada dokaj veliko soglasje. Mednarodni konkurenčni položaj ste omenjali pri pomorskem prometu, pri letalskem prometu smo bili bolj pogumni. Letalski promet smo že vključili v ETS. Preveriti pa bo treba, kako bi v Evropski ETS lahko vključili tudi pomorski promet. Želja po mobilnosti je potreba ljudi, mobilnosti ne moremo prepovedati, lahko pa to mobilnost eh, ustrezno usmerjamo. Videli smo dobre primere okolju bolj prijaznih eh, sistemov in slabe primere, kjer se otapljamo v avtomobilskem prometu. In tukaj imamo tudi določene razlike med severom in jugom, tudi znotraj samih držav. V nekaterih državah je, je modal namešan in za bolje organizirana kot v drugih. Je, imamo omejitve dostopa v centre mest, kjer imamo ponudbo eh, koles, kar je zanimivo. Z delegacijo sem bil pred kratkim v Štokholmu in popolnoma presenečen, da obstajajo eh, javne postaje za polnjenje pneumatik koles. To je zelo zanimiva zadeva, element, ki ne stane veliko, ampak če <clears throat> imate težave s kolesom, vam tam pomagajo. To je zelo dobro in takšna izmenjava najboljših praks bi bila stvar za nadaljni razvoj tudi v sodelovanju z tistimi, ki se ukvarjajo z lokalno politiko. Äh, in das Land hinein notwendig ist. Das wäre ganz Zato je mestni primestni promet zelo pomembno področje. Torej, ugotavljam, da imamo dobro javno omrežje v mestih, slabše na podeželju in zato se morajo ljudje voziti z avtomobili, kar ni dobro ne za mlade, ne za eh, starejše ljudi. In tukaj bi potrebovali ustrezne ponudbe biogoriva in eurovinjeta, dobri zamisli, ki jih moram še vključiti v mnenje. Če želimo spodbujati železniški promet, oziroma tukaj imamo velike deficite v Evropi, tehnologija ni najboljša, predvsem pa. Je tudi železniška politika Evropske unije nekje v ozadju, o koridorju smo govorili, sever-jug, tudi sever-vzhod. Tukaj imamo veliko odpora deloma tudi državnih eh, železnic. To so državna podjetja, ki preprečujejo, da bi oblikovali nek privlačen železniški promet na evropski ravni od uh, Skandinavije do Španije se je zelo težko pripeljati z vlakom, enako bi si lahko predstavljali tudi v obratni eh, smeri. Zato potrebujemo nek uh, preboj. Vse, kar tukaj povemo, ni nič vredno, če v praksi ne deluje in parlament mora bolj paziti na to, da bodo sklepi tudi izvedeni. Tukaj imamo uh, velike deficite. Mislim, da se lahko z marsičem, kar ste povedali, strinjam. In upam, da boste tudi obložili predloge sprememb. Te morate vložiti do 9. decembra, do 12. ure, torej točno v povdne. In to, kar ste povedali, pričakujem tudi v vaših predlogih sprememb, tako da bo naš odbor lahko oddal dobro mnenje eh, glede trajnostne naravane prihodnosti prometa do 2020. To je prav gotovo pomembna točka v politiki, prometni politiki. S tem zaključimo to razpravo. Gospode Brun, želi še nekaj pomembnega povedati? Uh, ne vem če gre za problem uh, prevoda. Torej, rekli ste 19. december, ne, ne, ne, 9. december do 12. Hvala. Zadnja točka je točka 5, ki nam je ostala od včeraj. Gre za poročilo gospe Rozbah. Najlepša hvala. Skušala bom biti čim krajša. Oktobra 1990 je Evropska unija in države članice so z sosednjimi državami podpisale eh, razne sporazume in konvencione za boj proti onosnaževanju v Atlantiku. Gre za konvencije, kot je naprimer Helsinška konvencija, Bonski sporazum in tako dalje, ki zadeva nevarne snovi, potem Barcelonska konvencija, ki zadeva Sredozemsko morje, potem pa še Lizbonski sporazum, ki ste ga podpisali Španija, Portugalska, Francija, Maroko in Evropska unija oktobra leta 1990. Zaradi teritorijalnega spora med Španijo in Marokom, glede južne Eh, južne meje in zahodne Sahare, to ni nikoli stopilo v veljavnost. Španija in Portugalska sta po 20 letih vendarle se dogovorili za dodatni sporazum, ki ga je potem podpisala, sta ga podpisali tudi Portugalska in Španija. In sedaj se moramo o tem izreči. Lizbonski sporazum zadeva praktično, spo, eh, praktično sodelovanje glede tega, kako postopati v primeru uh, hudega, one, hudega nasneževanja. Sama sem prišla do sklepa, do zaključka, da ti sporazumi so logični in racionalni in ključnega pomena je, da, je, da to sodelovanje deluje tudi v praksi. Govorimo o ogromni površini in v kateri potekajo razno razne dejavnosti. Mislim, da je to zelo pomembna tema ne, neke stvari pa se nismo dotaknili. Tako imenovano plastične juhe, to so ogromna gmota plastike in gume, ki lebdijo v vodi in ki so 34 krat, eh, ta, torej juha je 34 krat večja od nizozemska in predstavlja velikanski vprašaj za organizme v morju. In tukaj moramo najti odgovor čim prej. Ja, dank, Hvala lepa, vroča tema, pereča tema, zlasti za tiste, ki živijo ob obalah in seveda tudi za živa bitja v vodah. Gospa De Brun se je prijavila, prosim. Uh, Imam vprašanje za gospo Rozbah, ki omenja dejstvo, da Portugalska, Španija in tako dalje so sedaj podpisali sporazum glede Zahodne Sahare. Želela bi pojasnilo, če so predstavniki Zahodne Sahare tudi to podpisali. Kakšno je torej njihovo mnenje? Ja, er er Kar mislim, da je Maroko sprejel. Leta 2008 je, bi, je ta dodatni protokol podpisal tudi Maroko in to je moj odgovor na vaše vprašanje. No, <laughs> Zahodna Sahara ni pravzaprav isto kot Maroko in pre, tamkajšnje prebivalstvo verjetno sploh nima lastnega eh, glasu saharčani, ali imajo pač res svoj glas v mednarodni skupnosti in v mednarodnih zadevah. To je sporno. Dobro, nihče se ni več prijavil k besedo. 9. december je rok za predloge sprememb ob do 12. ure. 9. decembra imate čas. Točka 18. Razno tudi tu nimamo ničesar. Potem je to bilo tudi naše zasedanje letos, 25. januarja se vidimo ponovno. Verjetno bomo tedaj imeli zaslišanje komisarjev. Torej, ne vem, ali bomo mi tedaj že na vrsti ali pa bodo na voljo drugi datumi. Torej, s tem je sestanek končan. Želim vam prijeten, dober konec leta 2009. Pero...